dosežemo, če bomo vzpostavili ustrezne komunikacijske kanale. Izrael je pomembna država, partnerica za Evropsko unijo. Večkrat smo poudarili, da je pomembna obsežna rešitev na Bližnjem vzhodu, da bi naredili konec temu konfliktu in da bi vzpostavili varnost in pa mir v regiji. Eh, to eh, pa seveda pomeni tudi varno izraelsko državo. Tudi evropska zgodovina je pri tem zelo pomembna. Evropska unija mora delovati kot eh, pošten posrednik v pogovorih med Izraelom in Palestino. Mir lahko temelji eh, le na medsebojnem eh, priznavanju prejšnjih sporozumov in zakonitih obveznosti. Rešitev dveh držav, ki bosta živeli druga ob drugi ob, in sicer v okviru mednarodnih priznanih meja, je edina možna rešitev. Izrael je večkrat eh, bil izpostavljen eh, na svetu Združenih narodov za človekove pravice in to ni prav. Izraela ne moremo obravnavati drugače kot druge države. In to bo potrebno popraviti, kajti Evropska unija financira večstranski sistem in mora biti pošten posrednik. Najlepša hvala. Hozzászóló Arena képviselőtársunk, a szocialisták és demokraták. Najlepša hvala, sedaj pa Marija Irena v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Varnostni svet Združenih narodov je potrdil, eh, da je kolonizacija eh, palestinskega ozemlja kršitev mednarodnega prava in da predstavlja veliko overo pri vzpostavitvi rešitve dveh držav in pri vzpostavitvi trajnega miru. To je napisano v prvem odstavku resolucije 24 eh, eh, Združenih narodov. Odstavek 16 eh, eh, Evropskega eh, sodišča pravi, da, Italija, da izraelske naselbine niso del izraelskega ozemlja. To torej priča o nezakonitosti teh naselbin. 18. novembra je Pompejo podal izjavo, oziroma 28. novembra je Pompejo eh, podal izjavo, ki eh, predstavlja še nadaljno izdajo eh, Palestine. Prosim, spoštujmo mednarodno pravo, spoštujmo evropsko pravo. 12. novembra je Evropsko sodišče pozvalo Evropske unijo in pa države članice, da natančno označijo proizvode, ki prihajajo iz izraelskih naselbin. Smo v Evropskem parlamentu. Vi ste predstavnica Evropske komisije. Spoštovati moramo mednarodno pravo in evropsko pravo. To je naša naloga in to je naša odgovornost. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Nart iz skupine Renew. Hvala. V mednarodnih eh, odnosih ni najpomembnejša vojaška moč, ampak gospodarska moč in zato bi Evropska unija morala biti strateški partner eh, in akter v tem konfliktu. Ampak eh, Izrael sistematično krši konvencije in pa resolucije Združenih narodov. Evropska unija mora izhajati iz človekovih pravic in pa. Eh, demokratičnih načel. Mene zanima naslednje, kdaj bomo zahtevali, da se eh, dogovor z Izraelom spoštuje. Sodelovanje, da, to podpiramo, ampak če oni ne spoštuje mednarodnih standardov, potem eh, bi morali mi ehm, to sodelovanje postaviti pod vprašaj. Prav tako imamo prekršen proces iz Osla. Mi sami sebe ne spoštujejo, zato nas ne spoštuje tudi nihče drug. Eh, tukaj imamo že pol stoletja nasilja. Eh, mislim, da nobene besede ne služijo več, preprosto moramo začeti ukrepati. Najlepša hvala. Naslednji govorec je gospod Saturi v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa visoka predstavnica. Rad eh, bi eh, čestitev eh, za trezno odločitev Evropskemu sodišču. Evropsko sodišče je namreč potrdilo odločitev v zvezi z izraelskimi naselbinami. Eh, tukaj gre za naselbine na Golanski planoti, na Zahodnem eh, bregu in v Gazi. Vemo, da te naselbine eh, predstavljajo oviro pri vzpostavitvi trajnega miru. Od leta 67 se je število naselbin močno povečalo in sicer za 6 tisoč na 427 tisoč. Evropa mora biti kos svoji nalogi. Prispevati mora k miru in sicer konkretno. Evropska unija temelji na pravo čas, je, da to pravo tudi spoštuje in ga izvaja. Evropska komisija pa mora zagotoviti, da bodo države članice spoštovale označevanje proizvodov iz eh, izraelskih naselbin in eh, svet mora spoštovati mednarodno pravo. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti eh, gospa Lici iz eh, skupine ID. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa visoka predstavnica, državni sekretar eh, ZDA je dejal, da izraelske nasebene ne kršijo mednarodnega prava. Evropsko sodišče pa zahteva, da eh, Izrael drugače označi svoje izdelke, če ti prihajajo eh, iz območja, ki so tako eh, imenovana zasedena območja. Zakaj pa Evropska unija tega ne zahteva za več kot 200 drugih spornih ozemelj, ozemljih na svetu? z veliko zaskrbljenostjo eh, lahko opazujemo eh, tudi delovanje Irana. Eh, Evropska unija obsoja Izrael, ki je edina demokracija na Bližnem vzhodu, namesto da bi se borili proti islamskemu terorizmu. Evropska unija eh, daje milijone evrov eh, Turčiji, ki nezakonito zaseda eh, polovico ozemlja Cipra. Ali gre za nov val semitizma v, antisemitizma v Evropi? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vondra v imenu EKR. Najlepša hvala, gospa predsedujoča vprašanje na Srbin je del eh, širšega okvira eh, pogajanj med Izraelom in Palestino in eh, Osredotočenje na zgolj eno temo zagotovo ne prispeva k trajnemu miru. Izrael je zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo na področju varnosti in na področju gospodarstva. Poleg tega pa delimo tudi iste vrednote mi potrebujemo Izrael, Izrael pa potrebuje nas. Evropska unija mora eh, ohraniti pomembno vlogo v nadaljem mirovnem procesu, procesu med Palestino in Izraelom. Ostati mora pravična posrednica. Zaradi tega je zelo pomembno tudi, da ne spodkoplje svojega položaja eh, z napačnim odzivom. Mir med Izraelom in Palestino bo lahko vzpostavljen le, Eh, če bo eh, palestinsko ozemlje imelo enotno demokratično vodstvo. In Evropa ne more biti zgolj plačnica, eh, ampak tudi akterka na tem območju. Potrebno je narediti konec nenehni podpori palestinski oblasti in prenehati moramo posredovati podpirati UNRWA, ki le podaljšuje izraelsko-palestinski konflikt. Še enkrat bi rada prosila vse, da se držite časa za govor. Sedaj pa nadaljujemo in sicer je na vrsti gospa Anderson v imenu GUE. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Veseli me, eh, da lahko sodelujem v tej eh, razpravi. Evropsko sodišče je odločilo, da morajo biti proizvodi iz eh, zasedenih izraelskih eh, naselbin označeni eh, drugače kot drugi izraelski izdelki. Ampak to ne zadostuje, je pa začetek. Kajti na ta način z trgovino, z temi naselbinami, dajemo kisik obstoju teh naselbin. Eh, in eh, jim zagotavljamo eh, gospodarsko podporo. Ko trgujemo z temi ozemlji, sodelujemo pri zatiranju palestinskega naroda. V, na Irskem smo glasovali za zakon, ki bi prepovedal uvoz izdelkov iz zasedenih ozemlj. Ampak irska vlada tega ne želi sprejeti države članice opogumljajo eh, Izrael, enako pa velja tudi za Trumpa in njegovo nevarno politiko do Izraela. Ima minuto in pol, gospa predsedujoča. Leta smo poslušali o eh, izjave Evropske unije o eh, kršitvah Izraela, hkrati pa Evropska unija vedno več uh, plačuje okupiranim, uh, zagotavlja več podpore tistim, ki okupirajo uh, Izrael in uh, mislim, da je to sramotno. Hvala lepa. Naslednji na vrsti gospod Kastaldo. Hvala, gospa predsedujoča. Državni sekretar Mike Pompeo je 18. novembra napovedal spremembo ameriške politike, kar zadeva naselbine na Zahodnem bregu in sicer, da niso več nelegalne te naselbe, naselbine. Administracija Združenih eh, držav s tem ne more biti več posrednik v tem bližnjem vzhodnem konfliktu in s tem se odmika tudi rešitev z dvima državama. Eh, želim biti konstruktivn. Tisti, torej mislim, da im, eh, je danes vloga Evropske unije, da naredi korak naprej, tako da se bomo bolj približali mirovnemu procesu, ki pa mora biti celovit in treba odpraviti ta konflikt. Um, če um, Velika napaka je, če govorimo o tem, da to pravzaprav ni konflikt kaj ti gre seveda za stabilnost celotne makroregije. Eh, hvala gospi Mogherini za opravljeno dejavnost in upam, da bo tudi nov predstavnik imel dovolj poguma in da bo pripravil pobude, da bo pripravil načrt, eh, ki ga bo predstavil Izraelu in palestincem, ki bo odprl nova upanja. Eh, treba upoštevati seveda tudi sodišče, sklep sodišča, kaj ti moramo biti um, virodostojen posrednik drugače ne bomo vpliven akter v naši soseščini. Gospod Mandl je na vrsti naslednji in sicer za skupino ILS. E Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Imamo tu politični vidik, moralni vidik, vlogo Evropske unije in stališče Evropske unije. Moralni vidik, po moje, je v tem, da govorimo o edini judovski državi na tem planetu in govorimo govorimo o starem domu judovskega prebivalstva in sicer ne desetletja ali stoletja, temveč eh, tisočletja. Torej, kdo smo mi kot Evropski parlament, da um, sodimo o ljudih, ki se tam naseljujejo. Potem pa je politično vprašanje, če izoliramo naselbine od drugih vprašanj, to pomeni kršitev mirovnega procesa in ne podpiranje. To pomeni, da ne podpiramo mirovnega procesa. Vloga Evropske unije v mirovnem procesu mora biti um, pošten posrednik. Um, pri čemer moramo videti, da Izrael potrebuje predvsem varnost in zato je pomembno, da Izrael še naprej nadzira um, območja, odkuder prihajajo grožnje za Izraelce. Dokler um, varnost ni zagotovljena v teh območjih, je pomembno, da ostaja ta nadzor. In mirovni proces potrebuje EU kot poštenega posrednika. Celovit pristop Evropske unije pa mora biti, da smo na strani Izraela, da podpiramo podpiramo Izrael. Izrael je edina demokracija, edina pravna država na Bližnem vzhodu. Hvala gospe Mogherini za njeno delo in, um, in um, predvsem uh, si želim tako stališče, ki sem ga izpostavil sedaj tudi od vašega naslednika. Sedaj pa gospa Incir za socialiste in demokrata. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, dve demokratični državi, Izrael, Palestina, ki bi živeli mirno drug ob drugi, to je cilj. Zato pa potrebujemo naslednje. Vse strani morajo podpreti eh, skupna prizadevanja na osnovi mednarodnega prava. Sedanja situacija je zelo zahtevna drugi eh, globalni akterji, kot so ZDA, prispevajo k polarizaciji, ne pa k rešitvi. Slišali smo, kaj je povedal um, veleposlanik um, um, ZDA, da te eh, naselbine niso več eh, nelegalne. Treba je priznati Palestino tudi kot državo. Um, Eh, treba, mora se končati okupacija, tako da bodo vsi lahko živeli v miru v teh dveh državah. Jaz sem v delegaciji za odnosi s Palestino in želela bi se, da bi EU storila več. Gre za zasedbo, gre za naselbine, gre za izvode iz teh območij in gre tudi za humanitarno pomoč poslopja in infrastrukture, ki se gradijo s pomočjo finančnih sredstev iz EU, izraelska vojska vedno spet tudi uniči. Zato moje enostavno vprašanje, kaj pa dela komisija, da se to ne bi nadaljevalo in kako poskrbeti za to, da bodo izraelske oblasti same poravnale škodo za, te, za to škodo. Gospod Grošelj je na vrsti naslednji

mneti to eh, protisemitsko vzdušje in mislim, da moramo izkazati solidarnost predvsem Izraelu. Gospod Urban Krispo je na vrsti naslednji za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija ne mora sodelovati pri tem apartheidu v Palestini. Veliko je vojaških operacij, eh, eh, ki so vključene v hude kršitve človekovih pravic proti palestinskemu ljudstvu. Tako eh, se kaže naša sokrivost pri tem apartheidu, ki ga trpijo palestinci. Evropska unija tudi ne zagotavlja, da se spoštuje klauzula o človekovih pravicah. Prav tako nismo prisluhnili številnim organizacijam, ki pozivajo k temu, naj nehamo eh, podpirati zločine proti palestinskemu ljudstvu. Evropska civilna družba izvaja določene kampanje in ta je tudi edina, ki eh, človekove pravice eh, postavlja na prvo mesto. Zdaj pa to organizacijo skušamo kriminalizirati. Mislim, da Eh, moramo predstaviti konkretne ukrepe, priznati palestinsko ljudstvo, konec okupacije, to je en eh, ukrep, potem embargo na orožje, dokler Izrael ne bo spoštoval človekovih pravic in pa prepoved eh, uvoza izdelkov iz teh prepovedanih oziroma nezakonitih naselbin. Ne moremo se več ozirati stran. Hvala. Mr. Nikolaou Alavanos. Gospod Nikolao Avalanos, Alavanos, minuto in pol. Torej, veliko smo že povedali o ameriškem stališču do teh naselbin potem eh, priznavanja eh, prestolnice Jeruzalema, potem eskalacija nasilja proti palestinskemu prebivalstvu, ko gre celo za napade na otroke, na tisoče političnih zapornikov. Evropska unija ima veliko odgovornost, mora imeti nekako enako distanco do obeh. Eh, kaj ti ne moremo enostavno um, ostati križem roko oziroma gledati tega nasilja, ki ga izvaja Izrael v Gazi. Um, treba je eh, poglobiti eh, sodelovanje tudi s palestinsko državo. Podpiramo pravičen boj palestinskega prebivalstva, podpiramo suvereno državo z eh, glavnim mestom vzhodnim Jeruzalemom, potem prekenitev gradnja naselbin potem eh, zrušitev zidu sramote, takojšno izpustitev vseh političnih eh, zapornikov palestinskih, eh, treba 14 držav, med njimi tudi Grčija, so 2015 priznale palestinsko državo in temu naj bi sledile tudi druge države. Sedaj pa so na vrsti govorci političnih skupin in um, možno je uporabiti tudi modri karton v tem delu razprave. Naslednji je na vrsti je, je, je, gospa Asima Kolpulu. Mm, gospod predsedujoči, nismo slipi, slipi in nismo gluhi in um, um, tudi nismo molčiči. Torej, slišali smo, kakšno je stališče EU, visoka predstavnica nam je to predstavila in tudi že v preteklosti, tudi v prejšnjem tednu. Slišali smo predsednika Donalda Trumpa in tudi sekretarja Pompeja, ki sta zelo jasno govorila o Izraelu. Nismo slepi že desetletja um, vidimo teroristične napade na uh, izraelsko prebivalstvo. Jaz sem uh, to sama videla v Kibucu Halos, eh, ki je zelo blizu uh, Gazi. Uh, kjer je bil Daniel, štiriletni, bil ubit z raketo iz Gaze. Potem izraelske naselbine blizu Golanske planote, kjer so ljudje pravzaprav živ ščit Hamasa proti napadom. Izrael ima eh, resne in legitimne varnostne skrbi. Eh, Evropska unija je bila zelo glasen glas eh, miru in stabilnosti v tej regiji. Izrael je eden najbližjih zaveznikov Evropske unije in imamo toliko skupnih vrednot in skupnih interesov. To, kar moramo sedaj storiti, je razviti skupno bilateralno agendo, da poglobimo te, usti, eh, te povezave in to mora biti prioriteta dela naslednje komisije. Tesnejše sodelovanje ne bo spodbujalo samo miru, temveč Evropa bo s tem tudi spet prevzela vlogo kot uravnotežen in pošten eh, posrednik miru. Ob eh, politični nestabilnosti mora parlament delovati odgovorno in se ne sme vmešavati v notranje zadeve. Nismo um, slepi um, in nismo gluhi in uh, lahko povemo svoje mnenje, včasih pa je tudi mavk eh, v redu. Um, torej, Malo sem naredil zmed, že prej smo začeli s predstavniki političnih skupin, ta zmed je nastala zato, ker sem šele prevzel predsedovanje. Pozdravljam eh, uravnoteženo predstavitev Mogherinijeve, kar zadeva položaj v Izraelu in na palestinskem območju. In želim povedati vsem, da je Izrael edina demokracija na Bližnem vzhodu in mogoče bi morali, eh, morali prepričati vse države, v tej regiji, da uberejo pot prave demokracije. Mnogo bi bilo lažje rešiti na Bližnjem vzhodu in zagotoviti mir, ko gre za naselbine. Menim, da naj bi to bil del okvira pogajanj med Izraelom in palestinskimi oblastmi. Če sankcioniramo samo eno stran, to nikoli ne prispeva k eh, spodbujanju miru. Izrael je zaveznik in prijatelj in pomemben trgov, trgovinski partner. Tudi, ko, govori, ko gre za eh, boj proti terorizmu, turizmu, za inovacije, za podnebne spremembe. Izrael lahko veliko ponudi Evropi. Ne smemo jih vedno samo kritizirati, ne da bi globlje poznali ozadji in eh, kompliciranih realnosti. EU naj bo pošten um, um, posrednik eh, in cilj je seveda mir, dolgotrajna rešitev v tej regiji. Naslednji je na vrsti gospod Horwood za eno minuto. To razpravo vodimo eh, nekaj dni potem, eh, ko um, ehm, je ja, Izrael obsodil um, Venezuelo glede določenih političnih dogodkov, ampak vidimo tudi, da sta, se vedno bolj zbližujeta administraciji Netanjahuja in Trumpa in to ogroža mir. Izjava Pompeja, da naselbine na zahodnem bregu niso nekonsistentne z mednarodnim pravom, eh, so ta izjava je napačna, vendar je tudi potrditev um, stališča Netanjahuja, da je treba sprijeti dejstva takšna, kot so nastala na terenu. To pa preprečuje rešitev dveh držav. Um, čeprav je to edina možna pot za reš za mir. Moramo braniti pravico obstoja Izraela kot države, vendar moramo priznati tudi pravico palestincev do državnosti. Um, še vedno so tudi zmirni eh, palestinski voditelji tudi na Zahodnem bregu in v najboljšem interesu Izraela je, da s takimi politikami, politiki doseže mir. Vendar moramo predvsem tudi malo zvišati pritisk, da se bo ubrala ta pot za rešitev problema. Gospod Madžit, za eno minuto. Assalamu alaikum um, moje sporočilo herojskemu palestinskemu prebivalstvu, ki se borijo proti uničenju že več kot 70 let. Želim povedati, na milijone evropejcev eh, so um, živeli za železno zaveso potrajno zasedbo, vendar so se vedno temu upirali. Um, ti evropejci in njihovi zavezniki, nekateri so na levici, nekateri so na desnici, vendar vejo, kakšno kakšen, eh, na, yes, eh, kako strašna je taka zasedba. In prijateljem v parlamentu želim povedati, dajte palestincem to, kar si pričakujete zase. In parlamentom, eh, torej dajte jim to, kar si želite same. Um, um, z, z orožjem se samo obijajo ljudje. Če so naselbine e, nezakonite, so nezakoniti e, tudi pro, e, proizvodi in predvsem je treba prepričiti, da se s tem dela profit. Nelson Mandela je rekel, da svoboda je nepopolna brez svobode palestincev, da sem malo prikrojil to, kar je povedal gospod Nazarin. Mandela. Gospa Michels. Um, gospod predsedujoči, gospa Megarini, um, Pompeo in uh, Trump steptata mednarodno pravo, vrtinec nasilja med um, uh, izstrelitvijo raket in pregonom gre v naslednjo rundo. Predsednik Luksemburga Axel Born pri, predlaga, da bi več držav priznalo uh, Palestino z usodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom. Uh, To je seveda šarmanten predlog. Ne bomo branili osla, če bomo eh, doživljali mirovni proces, eh, ki eh, bo vedno neuspešen in ko ni mirovnih rešitev, naprimer za Sirijo in za celotno regijo. Kako verodostojna je naša diplomacija na Bližnem vzhodu, če na drugi strani um, se izoliramo od Libije in Turčije, kako um, verodostojni smo, če države članice um, izvažajo orožje v države, kjer se ne spoštuje mednarodno pravo. Potrebujemo mednarodno mirovno konferenco, da bi našli um, resne rešitve. Gospod Mikser. Visoka predstavnica, draga Federika, hvala za odlično sodelovanje v zadnjih petih letih, pa tudi za eh, vašo osebno zavezanost temu, da se najde rešitev za konflikt med Izraelci in Palestinci. Naj se vam zahvalim tudi za zavezanost eh, temu, da se ohrani enotnost v Evropi, kar se tiče našega pristopa do tega konflikta. Eh, rešitev dveh držav je edina možna rešitev. In to je tudi edina intelektualno prepričljiva rešitev, ehm, ki je lahko hkrati naslavlja varnostne skrbi Izraela in eh, lahko eh, Izraelcem oziroma palestincem zagotovi državo. Ehm, vaše ustrajanje pri tej eh, rešitvi dveh držav je bilo konsistentno in tako mora ostati tudi naprej. Imamo pa določene težave pri, teh, pri tej rešitvi, določene ovire. Eh, veliko je eh, dejavnosti na obeh straneh, pa tudi izjave, eh, ki prihajajo iz ZDA, ne pomagajo. Mislim, da enostranske dejavnosti, ki so neskladne z mednarodnim pravom, niso v nikogaršnem dolgoročnem interesu. Hvala. Gospod Bausa Dias, za eno minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Vse države morajo spoštovati mednarodno pravo. Mm, tudi Izrael. No, in vsi se strinjamo glede tega, Izrael ne more biti nobena izjema. Eh, me pa skrbi gospa Mogherini eh, to, da določene stranke želijo ta konflikt zlorabljati za svoje namene v eno ali drugo smer. Eh, antisemitizem se povečuje v Evropski uniji, to je eden večjih problemov, s katerimi se soočamo. Agencija za temeljne pravice je lansko leto rekla, da v 12 državah Evropske unije številni judje eh, trpijo zaradi strahu, zaradi antisemitizma in se skoraj dnevno srečujejo z različnimi žalitvami in podobno. Eh, v Halu je tudi prišlo do eh, atentata na sinagogo pred kratkim mislim, da ne smemo dovoliti nasilja nad uh, našimi dovskimi brati v Evropi. Um, po drugi svetovni vojni so se uh, preselili v Izrael in mislim, da uh, jim moramo omogočati varnost še naprej. Hvala. Gospod Kiseljurek. Hvala za besedo, spoštovana gospa Mogherini. Še enkrat več, vlada ZDA želi legitimirati nezakonite dejavnosti Izraela. Predvsem imam tukaj v mislih legitimacijo naselbin, ki jih Izraelci gradijo na palestinskem ozemlju. To se je zgodilo potem, ko so ZDA preselili ambasado v Jeruzalem. Eh, poleg tega so sprejeli vzeta tudi številna stališča glede golanske planote. Izrael pa še naprej krši eh, človekove pravice palestincev in Evropska unija ne more ostati neobčutljiva za to. Mi moramo izvajati pritisk na Izrael, zato da bo Izrael prenehal graditi naselja in da se bo vključil v pripravo načrta, eh, ki bo vodil k rešitvi dveh držav svojo državo pozivam naj obsodi kolonizacijo Izraela. To gre, tukaj gre pravzaprav za vojno dejanje. Hvala, gospa Santoš. Gospa visoka predstavnica, to je vaše zadnje sodelovanje tukaj v Evropskem parlamentu. In Eh, spomnila bi na nekaj, kar je bilo pred kratkim eh, objavljeno. Rešitev dveh držav je edini način, da se po eni strani zagotovi eh, svoboda za palestince do samoodločbe, po drugi strani pa je treba Izraelcem zagotoviti svobodo do varnosti in miru. In vse, kar bi to ogrožalo, naprimer izjave ZDA, da so naselja eh, zakonita. Vse eh, to torej nasprotuje mednarodnemu pravu in pa eh, resolucijam v zvezi s palestinsko-izraelskim konfliktom. Na tak način si ne moremo predstavljati miru na Bližnem vzhodu. Evropska unija pa mora najti načine, kako bo od besed prešla k dejanjem in kako bomo začeli izvajati sporazum iz Osla in pa tudi resolucijo Združenih narodov iz leta 2016. Hvala, gospod Vilumsen, za eno minuto. Er Izraelska gradna naseli na palestinskem območju je kršitev mednarodnega prava. Ampak ne samo to, gre tudi za način, eh, da se zavira mirovni proces. Tega ne moremo dovoliti. Ne moremo dovoliti, da Trump in Netanjahu še naprej teptata človekove pravice palestincev. Ključnega pomena je, da Evropska unija skupaj eh, prisili druge k spoštovanju človekovih pravic. Mi moramo uh, uveljaviti prepoved uvoza izdelkov, ki prihajajo z okupiranih območij. Priznati moramo palestinsko državo, to je ključnega pomena in palestince moramo tudi omogočiti, da bodo lahko živeli v miru in svobodno. Hvala, gospod Sanče Samor je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa Mogherini, za vaše delo v zadnjih letih. Um, um, ta ameriška politika nas vse čas uh, preseneča, ampak eh, ta doktrina je tudi eh, strupena, uh, ker tukaj legitimirajo gradno naselji, ki so nezakonita. In to ogroža tudi varnostni sistem iz Helsinkov. To, da je neko zemlje zasedeno, še ne naredi te okupacije legitimne. Prav tako e, tega nismo priznali na e, Krimu ali pa na Cipru ali e, Pompejevo doktrino izvajamo v Južni Oseti. Mislim, da bi morali imeti enake standarde za vse. Stabilizacijo nekega konflikta ne moremo pretvoriti v nek tak pravni termin. Tukaj gre za eh, kršitev civiliziranih mednarodnih odnosov. Hvala. Gospod Majorino, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Federica Mogherini, za vso opravljeno delo. Z veliko zaskrbljenostjo opazujemo situacijo v Izraelu in Palestini. Evropska unija uh, mora zato pazljivo ravnati. Skušati moramo najti pot, ki nas bo privedla do rešitve in sicer rešitve dveh eh, neodvisnih držav rešitev mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju in na spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Potrebno je spoštovati pravico izraelske države, da živi v eh, miru eh, in v skladu z eh, načeli mednarodnega prava. Enako pa velja tudi za palestinsko državo, pri kateri je potrebno spoštovati meje te države in pa njeno suverenost in verodostojnost

Hvala. Gospod predsedujoči, draga komisarka, okupirana ozemlja so nezakonita in politika Evropske unije v zvezi s tem je bila zelo jasna. Upam, da bo ostala nespremenjena. Odločitev Trumpove administracije, da spodkople mednarodno pravo, predstavlja bistveno grožno miru in pa stabilnosti v regiji. Namesto, da bi združili moči in si prizadevali za mirno eh, rešitev dveh držav, Um, pa zdaj nova situacija eh, še bolj ogroža um, stabilnost in pa izvedljivost rešitve dveh držav. Eh, nobenega izgovora ni za spodkopavanje mednarodnega prava in zato moramo um, takoj končati z vsemi dejavnostmi gradne naseli. E, eh, treba je označiti in pa pregnati izdelke iz teh naselbin z evropskega trga, sicer bomo samo prispevali k konfliktu. Treba je tudi preprečiti eskalacijo nasilja v Gazi. Ljudi je treba zaščititi in pa na vsak način preprečiti novo vojno. Hvala. Hvala. Zdaj bomo imeli postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Kelleher. Na, no, na začetku bi rad povedal, da spoštujem pravico Izraela do miru, varnosti, do obstoja, ampak eh, obiskal sem zahodni breg in gazo in na lasne oči videl, kaj se tam dogaja. Spodkopava se možnost palestinske države. In uh, ideja, da uh, se Izrael še naprej širi po palestinskem ozemlju, uh, zelo ogroža rešitev dveh držav. Palestinska država um, pravzaprav izginja pred našimi očmi. Jared Kushner, um, ki je odposlanik ZDA, um, ne more več veljati za nekega um, um, aktivnega ali pa ne pristranskega posrednika. Evropska unija bi morala odigrati bolj aktivno vlogo, eh, hkrati pa bi morala tudi zagotoviti, da je rešitev eh, dveh držav temelj za eh, prihodna pogajanja. Eh, kar se tiče izdelkov eh, z teh nezakonitih ozemelj, mislim, da bi Evropska unija morala to bolje proučiti, pa to ne velja samo za Zahodni breg, ampak za celoten svet. Hvala. Gospod Rodžinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. W tysiąc... Hvala. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Tisoč štiristo dvaindevetdeset so bili Judje, eh, izgnani iz Španije in Portugalske in zažigali so jih na grmadah. Eh, pa so se potem zatekli na Poljsko. Eh, in v jidišu beseda, Poland oziroma Poljska pomeni "tukaj lahko ostanete". No, potem pa so bili še enkrat izgnani. In potem se je eh, zgodilo leto 1945, ko je bila ustanovljena izraelska država. In eh, izraelski prijatelj mi je rekel, da so palestinci imeli ekskluzivno pravico do tega ozemlja, oziroma izraelci eh, naj bi imeli pravico do tega ozemlja, zato ker to izhaja še iz Abrahamovih časov. Eh, Eh, tukaj slišim besede kot naprimer apartheid eh, ali pa to, da Izrael eh, izvaja zločine. Tega preprosto ne morem podpreti, ker vidim, kako trpi Izrael. Treba upoštevati tudi to, kako z njimi ravnajo palestinski teroristi. To, kar Evropa potrebuje, je bolj celovit pogled na situacijo. Hvala, gospod Wallace. Ni ga več v dvorani. Eh, tako da besedo dobi gospa Edštadler, izvolite. Hvala. Izrael je ujet eh, na regiji eh, Bližnjega vzhoda. Bližnji vzhod je to, zato ker je let z Dunaja v Tel Aviv dolg samo tri ure, tri ure in pol. Moramo pa tudi upoštevati, da Izrael obdajajo sovražne države, ki si ne želijo nič drugega, kot da to državo izbrišejo z obličja zemlje. In zato eh, ima Izrael tako modern eh, varnostni sistem. Varnost je njihov rezon detre, zato ker preprosto morajo dnevno varovati svojo državo. Izrael je tudi edina demokratična država v tej regiji in zato si zasluži popolno podporo Evropske unije. Izrael je naša partnerica in tudi varnostno jamstvo za Evropsko unijo. Evropska unija mora ostati relevantna tudi v prihodnem političnem procesu med Izraelom in Palestino. Eh, na Evropsko unijo morajo gledati kot na eh, nepristranskega in pa uravnoteženega posrednika v tem procesu. Hvala. Gospa Ward je naslednja. The US Secretary of Eh, naznanitev Pompeja, da ZDA ne gledajo na okupirana ozemlja več kot na nezakonita, to je grozno. Trumpova administracija je naredila vse eh, za to, da bi pokopala rešitev dveh držav in destabilizirala regijo. Um, svojo vel, svoje veleposlaništvo so preselili v uh, Jeruzalem, um, uh, razglasili so suverenost Izraela na Golanski planoti. Uh, in, eh, tako naprej. Ampak Trumpova administracija ne more sprejeti, spremeniti mednarodnega prava. Evropska unija je hitro odreagirala. Rekla je, da eh, eh, ta naselja ogrožajo vsako možnost miru in pa rešitve dveh držav. Palestinski predstavniki so tudi obsodili to državo kot grožno svetovnemu redu. S tem je bila Eh, ogrožena tudi verodostojnost ZDA v tem mirovnem procesu. Mi moramo ohranjati stališče Združenih narodov o naseljih. Naselja so nezakonita in ogrožajo rešitev dveh držav. Zato mi eh, izraelsko vlado pozivamo naj ustavi eh, širjenje nezakonitih naselbin. Hvala. Hvala, gospod Wallace, ste zdaj pripravljeni, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Mogherini, kritizirali ste občasno eh, izraelske naselbine in prav ste storili. Eh, ampak Evropska unija pa ni nikoli izvedla nobenih konkretnih ukrepov proti Izraelu. Eh, prav tako nimamo nobenega nadzora nad tem, kaj delajo na Bližnem vzhodu ZDA in kako podpirajo Izrael tam se izvajajo apartheid in pa genocid nad palestinci. Vi ste rekli, da obstaja upanje za rešitev dveh držav, ampak eh, naj vam povem, ta rešitev je mrtva. Te rešitve ne moramo več obnoviti. Potrebujemo rešitev ene države, kjer bodo palestinci in izraelci upravičeni do eh, demokracije in pa človekovih pravic tudi palestinske begunce je treba vrniti v njihovo domovino. To jim moramo omogočiti, kajti sicer nič drugega ne bo delovalo. To, kar eh, ZDA počne z Izraelom, pa uh, lahko eh, pač ZDA počnejo samo zato, ker to tolerira tudi EU. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, aceasta... Naslednic govoreți. Ta grozna situacija traja že predolgo. Ampak eh, naj vam povem, da sem sam zdravnik za nujno medicino in eh, tukaj ne gre samo za politiko, gre tudi za veliko trpljenja, za eh, ljudi in skrajni čas je, da se za pogajalsko mizo vključi vse ljudi ki so vpleteni. Preveč časa je že minilo. Upam, da bo nova Evropska komisija našla neko zdravo rešitev, tako da se um, taki dogodki ne bodo več dogajali. Upam, da bo situacija čimprej rešena in da uh, bomo prišli do rešitve tukaj v EU. Hvala, to je bil zadnji govorec v okviru CatchDI. Zdaj pa besedo dobi visoka predstavnica, uh, podpredsednica komisije gospa mogherini uh, uh, hvala prepričana sem da bo bodoča komisija in pa naslednji visoki predstavnik uh, vse to vzel na znanje pa ne samo to ampak da bo našel tudi način kako um, še naprej spodbujati enotnost držav članic v evropski uniji kako tudi ohraniti naše stališče v obrambo mednarodnemu pravu. Treba bo tudi vzdrževati stalne stike um, z drugimi uh, v svetu, um, uh, stike z arabskim svetom, pa tudi drugod. Um, treba se povezati s partnerji, ki poznajo situacijo na terenu. In realistično in modro je treba uh, zastaviti pot naprej. Mislim, da bo nova komisija tudi razmišljala o tem, kakšne nove pobude lahko sprejme za to, da bi eh, situacijo premaknila naprej. Moramo se izogniti temu, da eh, stvari postanejo eh, nesprem, nespremenljive. Včasih uh, zgodovinski dogodki od nas zahtevajo, da moramo uporabiti modrost in uh, torej, da zagotovimo tudi, da ne pride do najslabšega. Večkrat sem se pogovarjala z akterji v regiji in uh, ljudje v regiji od nas pričakujejo, da odigramo to vlogo. Torej, da moramo prepričati, da stvari ne bodo šle tako daleč, da bi vse skupaj bilo nepovratno. Rešitev mora biti možna tudi v prihodnje. Naj pokomentiram še nekaj, kar sem slišala med to razpravo in kar je name naredilo veliko vtis. Imamo samo vprašanje naseli, imamo tudi eh, vprašanje našega dela. Mi kot evropske institucije bomo s tem delom nadaljevali. Eh, glede konflikta med uh, Izraelci in Palestinci in pa Izraelci in Arabci, ker tukaj eh, obstajata pravzaprav dva konflikta. Še bolj kot to, pa mora Evropska unija odigrati vlogo pri ohranjanju uh, mednarodnega reda in pa pravil, na katerih ta red temeli. Nekdo je rekel, ta uh, naselja so sporna, ne pa nezakonita. Ampak samo imam občutek, da se zdaj pomikamo eh, v neki napačni smeri. Upam, da evropske institucije ne bodo temu sledile. Namreč pod vprašanjem je včasih že celo mednarodno pravo samo. Upam, da ne bomo šli v to smer. Kljub razlikam in nasprotujočim mnenjem, upam, da boste eh, našli eh, neko skupno stališče, da boste um, pomagali prispevati k deblokadi situacije v Izraelu. Treba izvajati mednarodno pravo, ko gre za uh, naselja. Upam pa, da boste vi kot člani Evropskega parlamenta uh, se zavedali, da je mednarodno pravo preprosto treba spoštovati. O tem ne moremo razpravljati. Ne moremo razpravljati o tem, ali je mednarodno pravo uh, dobro ali ni dobro, kajti um, Če začnemo s tako razpravo, smo že na spolskem terenu. Najlepša hvala, gospa Mogherini. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa izjava podpredsednice komisije, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. In sicer v zvezi z razmerami v širši bližnje vzhodni regiji, vključno z krizo v Iranu, Iraku in Libanonu. Naj vas spomnim, da lahko prosite za eh, besedo v prosti razpravi in v okviru postopka modrega kartona in sicer po elektronski poti ali eh, z običajnim tradicionalnim postopkom. Modri kartoni eh, bodo sprejeti šele po prvem krogu govorcev. Razpravo bo začela podpredsednica komisije, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, gospa Mogherini. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ulice Bližnjega vzhoda v Bagdadu eh, in eh, Teheranu eh, so bile priča številnih protestov. Dogodki se razvijajo, vsak primer je drugačen, zdi pa se, eh, da je vsem tem protestom nekaj skupnega. Gre za odziv na politične odločitve, ampak protesti so se potem razširili v boj proti neenakosti eh, in v boj za eh, boljše priložnosti za zaposlovanje. Obsodili smo vsakršno nasilje in eh, zahtevali smo zadržanost pri odzivu na proteste, prosili smo za spoštovanje načela svobode izražanja in eh, zahtevali smo preiskave vseh nasilnih dogodkov. Vsi zunani deležniki pa morajo spoštovati suverenost držav. Naj spregovorim o nekaterih specifičnih primerih, ki ste jih omenili. Najprej Irak. Izivi, s katerimi se srečuje Irak, so edinstveni. Ta država eh, potrebuje obnovo po dolgem konfliktu, poleg tega pa mora odgovoriti tudi na pričakovanja državljanov, eh, da se življenje izboljša, da jim država ponudi boljše priložnosti. To pa je potrebno, če želimo dolgoročno stabilizacijo v Iraku julija, mislim, da sem zadnjič eh, obiskala Irak in ugotovila sem, da je Irak eh, dosegel velik napredek eh, na poti sprave in pa obnove. Hkrati pa je ta napredek zelo krhek in mislim, da je to sedaj še toliko bolj opazno. Že od samega začetka protestov smo vzpodbudili k vzpostavitvi dialoga. Eh, poleg tega bi morala k temu prispevati tudi misija Združenih narodov. Irak mora nadaljevati z konstruktivnim sodelovanjem z vsemi sosedami, še prav posebej v eh, trenutku, ko je glas modrosti ključnega pomena v regiji. Evropejci smo zmeraj eh, dejali, da želimo Iraku pomagati na poti k miru in to sedaj iraški državljani želijo. Še naprej bomo na njihovi strani in spremljali jih bomo v eh, bolj moderno in bolj vključujočo demokracijo. V Iranu nedavni protesti tudi izhajajo iz splošne frustracije zaradi slabe gospodarske situacije. Državljani imajo pravico do mirovnih protestov in eh, nobenega upravičila ni za eh, prekomerno uporabo nasilja. Zahtevali smo eh, preiskavo strani neodvisnih organov. Poleg tega poudarjam, da želimo, da iranska vlada zagotovi prosti pretok informacij eh, s pomočjo spleta. Naj dodam še nekaj, kar je povsem jasno in očitno, ampak mislim, da je potrebno to še enkrat poudariti, da to nima nobenega upravka oziroma ne bi smelo biti nobenega upravka z izvajanjem jedrske pogodbe.